dali temu proračunu ustrezne razsežnosti, tako da, bo, eh, da se bomo z njim lahko soočili z vsemi težavami, s katerimi se soočamo v času finančne gospodarske krize. Najlepša hvala, gospod Lavija. O... S tem poročilom bomo glasovali jutri ob povdne. Sedaj gremo na skupno razpravo o sektorju kakava. Najprej imamo priporočilo gospoda Morejre o mednarodnem sporozumu kakavo za leto 2010 in pa izjava komisije o delu otrok v sektorju kakava. Prvi na seznamu je gospod Morejren za 4 minute. Obrigado, senjor eh, prezident. Ka Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No, odprl bom razpravo o dveh eh, ločenih, a vendarle povezanih temah. Govorili bomo o mednarodnem sporozumu o kakavu iz leta 2010, eh, za katerega mora parlament dati svoje soglasje. Potem pa je tu še predlog resolucije o delu otrok v sektorju kakava. Sam sem poročevalec v odboru za mednarodno trgovino za sporozum o kakavu ravno tako pa sem tudi pripravljalec predloga resolucije, ki jo eh, isti odbor predlaga parlamentu. Eh, no, eh, odbor INTA soglasno predlaga naj parlament eh, da svoje soglasje k eh, sprijetju oziroma podpisu mednarodnega sporazuma o kakavu iz treh razlogov. Gre za sporazum, ki krepi eh, organizacijo eh, Eh, tega sektorja. Drugič, ker ta sporozum zagotavlja večjo preglednost delovanju te organizacije, hkrati pa predvideva tudi večjo deležbo eh, civilne družbe pri delovanju te organizacije in pa tretjič gre tu še za nove določbe, s katerimi eh, poskušamo vzpostaviti vzdržno gospodarjenje s kakavom. Eh, Eh, sporozum zavezuje podpisnice, da izboljšajo pogoje za delo v skladu z mednarodno veljavnimi standardi in standardi organizacije ILO. Ravno tako zavezuje podpisnice tudi, da eh, zagotavljajo trajnostni razvoj v sektorju kakava in da izvajajo projekte, s katerimi ta, se ta cilj uresničuje. Kar pa zadeva uvoznike, oziroma uvoznice kakava, je Evropska unija eh, zavezana zagotavljanju eh, uvažanja kakava na čim bolj eh, vzdržen način. Ta sporazum se zdaj že začasno izvaja in mislim, da je, to na, da je ta naš največji zaveznik, kar zdi v resničevanju teh obveznosti. Potem pa še kar zadeva resolucijo. Vprašanje dela otrok na plantažah kakava je preveč resno, da bi ga lahko enostavno spregledali. Zdaj, ko govorimo oziroma dajemo soglasje k mednarodnemu sporazumu o kakavo. Zato sem predlagal in tudi moj odbor je podprl ta osnutek resolucije. E, torej, resolucijo, v kateri izražamo zaskrbljenost nad uporabo dela otrok na plantažah kakava, predvsem v Zahodnji Afriki. Potrošniki in proizvajalci se morajo zavedati te problematike, podobno velja za e, tiste, ki sprejemajo politične odločitve. E, v zadnjih letih je prišlo do mobilizacije v mednarodni industriji kakava, prišlo je do sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami in sindikati, zato da bi skupnimi prizadevanji odpravili vsaj najhujše oblike dela otrokov proizvodnika kakava, vendar pa je veliko dela potrebno še opraviti. E, otroci, ki delajo na plantažah kakava, so e, podvrženi resnemu e, zdravstvenemu tveganju. Zanesljivih statistik ni, ampak številke kažejo, da gre za od 10 do 100 tisoč otrok. Torej, res moramo biti zaskrbljeni in okrepiti prizadevanja za odpravo dela otrok v sektorju kakava. Dela otrok se je potrebno lotiti na horizontalni ravni, potrebno je vključiti deležnike, politiko in pa seveda tudi institucije Evropske unije. Zelo me zanima, kakšni bodo odzivi komisije na moje vprašanja. Upam, da bom dobil natančne in zadovoljive odgovore glede tega, kako eh, se bo komisija oziroma Evropska unija odzvala na razmere. Brez. Hvala lepa, gospod Morera. Besede ima gospod komisar Pibar. Gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospodo Moreri in odboru za mednarodno trgovino se zahvaljujem za uh, predloge v zvezi z soglasjem k mednarodnemu sporazumu o kakavo. Komisija se strinja s parlamentom, da je novi sporazum dobra platforma za spodbujanje uh, mednarodnega sodelovanja na področju kakava in da bo ta sporazum eh, prispeval k krepitvi gospodarstva oziroma dejavnosti eh, kakava. Komisija poskuša prispevati k temu, da se dosežejo poštene cene tako za proizvajalce kot eh, potrošnje in zato, da bi bil donos primeren in da bi Eh, gospodarstva vse ustrezno razvijalo. Države proizvajalke kakava so veliko krat, oziroma v večini primerov, države v razvoju. Evropska unija ima zelo pomembno vlogo, kajti eh, Evropska unija je tudi pomembna potrošnica kakava in zato mora eh, spodbujati pošteno trgovino s kakavom. In zato moramo priznati, da vprašanje dela otrok predstavlja enega največjih izzivov. Kontroverzna stvar je ta, da je sama ideja grozna za nas, v nekih drugih tradicijah pa je to sprejeta praksa. Ne glede na to, kako se strinjamo z eh, ILO, z ICIT. Eh, CO in pa z eh, skladom za kakav, je ta sporazum dobro izhodišče, da začnemo razpravljati tudi o delu otrok v tem sektorju. Lahko gremo še dlje in lahko rečemo, da je problem dela otrok širši, kot pa je eh, sektor kakava. Žal je ta problem eh, prisoten praktično v vseh državah v razvoju. Kot veste, so eh, pravice otrok zapisane v listini temeljnih pravic in zato je naša prioriteta te pravice eh, braniti in komisija je temu zelo privržena. Evropska unija poskuša narediti vse, da izkorenini najhujše oblike dela otrok na globalni ravni. Poskuša zagotoviti, da se ne žrtvuje izobraževanje, šolanje otrok zaradi potreb eh, dela in da eh, to delo ne vpliva škodljivo na zdravje otrok. Na mednarodni ravni eh, naj omenim člen 130 konvencije o človekovih pravicah. Ta člen pravi, pravi da imajo otroci pravico biti zaščiteni pred gospodarskim izkoriščanjem in otroškim delom. Kljub se mu je komisija večkrat povedala, da globoko Eh, obžaluje, da kljub eh, naporom mednarodne skupnosti, eh, ki vključujejo tudi skorajšno ratifikacijo ILA 132, ki naj bi izkoreninila to prakso, pa je vedno več otrok vključenih v to, kar po definiciji ILA predstavlja delo otrok. 124 milijonov otrok dela eh, na raznih področjih in tendenca oziroma trend v posaharski Afriki eh, pa eh, gre na vzgor. Povečanje dela otrok znaša 30 odstotkov in o tem bi morali razmišljati. S tem se je ukvarjal gospod Moreira in veliko članov tega parlamenta. Eh, vendar pa je to vprašanje kompleksno. V državah v razvoju, zlasti v sektorju kakava, problema dela otrok ne smemo gledati in obravnavati eh, osamljeno, ampak ta problem potrebuje celoviti pristop, ki bo upošteval tudi osnovne vzroke, to je revščina in pa eh, potrebe po otroškem delu. Ne smemo pozabiti, da se zato tudi trguje z otroci. In v eh, Zahodnji Afri, eh, Afriki se ma, majhne kmetije, ki pridelujejo kakao, soočajo z hudimi težavami. Zelo eh, težek dostop imajo do infrastrukture, saj so oddaljene od železnice in drugih infrastruktur. Eh, In seveda v takih okoliščinah otroci delajo na kmetiji, da bi lahko skupnosti eh, pomagali tako, da bi zagotovili take pogoje, da ne bi bilo več treba eh, zaposlovati otroc. Poskuša komisija ustrezno spodbujati razvojno politiko in v, eh, dokumentu Komisije o delu otrok iz leta 2010 smo to poudarjali. Ravno tako je ta problem poudarjen v sklepih sveta iz eh, junija 2010. Eh, eh, integrirano celovito delovanje je bistvenega pomena in zato smo vzpostavili usklajen eh, pristop EU, eh, ki vključuje tudi druge mednarodne organizacije. Na ta način poskušamo zahodnoafriškim državam pomagati, da se same soočijo s tem vprašanjem. To pomeni eh, boljše sodelovanje, boljšo infrastrukturo in boljše metode kmetovanja. Eh, to pomeni tudi inšpekcije dela in pa organizacijo trg. In zato naj podarim, da sem globoko prepričan, da je mesto otrok v šoli, ne pa v tovarnih ali na polju. Vendar pa je eh, izkoreninjanje revščine naš prvi cilj, kajti to je eden od bistvenih razlogov za delo otrok v Zahodnji Afriki in vseh državah v razvoju. Zato sem eh, zelo hvaležen Evropskemu parlamentu, da je to vprašanje še enkrat vključil visoko na svojo agendo in komisija se bo s tem resno ukvarjala. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. V imenu skupine PPE ima besedo gospa Köstinger za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej naj poročevalcem in kolegom in kolegicam eh, iz drugih skupin izrečem zahvalo za dobro sodelovanje, vendar pa mislim, da. Eh, in uh, mislim, da nam je uspelo doseči dober kompromis. Uh, pomembno je, da z novim sporozumom izpostavimo dobro sodelovanje med državami, proizvajalkami in potrošnicami kakava. Uh, proizvajalci kakava in njihove družine ter njihovo preživetje, označevanje izdelkov, boj proti eh, delu otrok, to so ključne točke za trajnostni razvoj sektorja kakava. Prevzeti moramo odgovornost za to, da bodo eh, proizvajalci se lahko še naprej razvijali v pravičnih pogojih. Boj proti izkoriščanju otrok. Eh, je, je ključno področje in tu smo se eh, nadstrankarsko strinjali glede posameznih točk, vendar pa tudi tu je potrebno razlikovati med različnimi oblikami dela otrok, kajti niso vse oblike enako izkoriščevalske. Eh, take so tudi prakse v državah, proizvajalkah, kajti večina obdela, pridelave se odvija eh, v družinskih podjetjih, kjer otroci pomagajo staršem. Eh, Eh, vendar pa je naša glavna pozornost namenjena odpravi izkoriščevanskega in zdravju škodljivega dela otrok. In eh, v resoluciji so navedeni vsi pomisleki Evropskega parlamenta, eh, zato mislim, da te resolucije ne bi bilo potrebno spremenjati, ter upam, da bo tudi rezultat glasovanja potrdil da gre za dober kompromis. Najlepša hvala v imenu skupine SD, gospa Badija. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Najprej bi rada čestitala gospodu Moreiri za odlično upravljeno delo, kot glede te resolucije, kot mednarodne sporazuma. Jutri bomo glasovali o tem novem mednarodnem sporazumu, ki vključuje ukrepe, ki izboljšajo prejni sporazum, kot je zboljšanje proizvodnje, bolj poštene cene in pa zagotavlja večjo varovanje okoljskega in socialnega prostora. Tudi o resoluciji bomo glasovali jutri, ki spremlja ta mednarodni sporazum. Dejstvo, da se osredotočamo na delo otrok, je res odlično, kajti že dolgo časa skušamo doseči napredek v tem boju, vendar pa, če si pogledamo številke 124 milijonov otrok na svetu, ki dela, mislim, da stvar ni vzrok za veselje. Vendar pa se je treba tega boja lotiti iz več različnih vidikov. Mislim, da je treba omeniti predvsem tri. Kot prvo, obvezna ratifikacija konvencije OZN o pravici otrok v vseh državah. Izvanje in to mislim, da je zelo pomembno. Napredkov na področju razvoja in Eh, raziskav za to, da bi izboljšali tehnike pri proizvodni kakava, da ne bi vključevali dela otrok in pa tudi razvoj na področju trajnostnosti in varstva okolja. Rada bi slišala tudi mnenje komisarja o teh predlogih. Gospa Badija, verjetno ste zadovoljni. Prekoračili ste eno minuto, upam, da ne boste pozabili tega naslednjič, ko vas bom prosil za uslugo v imenu skupine Alde, gospod Rinaldi, za dve minute. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje. In paradoks je, da trg kakava sicer eh, predstavlja trg sladkih proizvodov, po drugi strani pa je to trg, ki je preklet že v 14. in 15. stoletju so trgovci prenašali eh, kakav v Evropo. To je eh, bil trg, eh, ki je zahteval sužensko delo. In prvotna proizvodna se je začela v Gani in na slonokoščeni obali in tam čisto E, vsi mislijo, da morajo otroci tudi delati. Otroci, ki so mlajši od 14 eh, let. Ti eh, otroki so često zaprti v tovarne, eh, jih odzamejo družinam. Prejšnji eh, teden sem bil v Afriki in sem se pogovarjal s predsednikom organizacije, ki se bori proti delu otrok. Eh, žena predsednika Vatara tudi pomaga tej organizaciji in vodi mednarodni odbor, eh, ki se bori proti delu otrok. Vendar pa moramo narediti več. Prostovoljne organizacije niso dovolj, obtožbe niso dovolj. Trg mora biti organiziran na socialno odgovoren način. To ni bil primer doslej. Eh, to ni bil primer doslej na plantažah kakava, kajti to je v glavnem Eh, ročno delo, ki, kjer ni veliko mehanizacije. In vendar eh, pa mora Evropska eh, unija prevzeti svojo odgovornost, saj ima največ glasov v mednarodni organizaciji kakava, zato lahko hitro zagotovi, da se bo sporazum uporabljal in da se bo proizvodnja čokolade Eh, spremenila, da bo postala bolj zdrava in bolj razumna. Ampak ne gre samo za vprašanje ponudbe. Eh, potrebujemo bolj pošteno, bolj uravnoteženo trgovino tudi na ravni eh, potrošnje. In podbujati moramo pridelovalce, ki ne uporabljajo otrok. In več je treba narediti. Najlepša hvala v imenu skupine Zeleni Ali za eno minuto, gospod Stajs. Borziter, eh, komisaris. Eh, Kolegice in kolegi, eh, gospod predsedojoči, gospod komisar, gospe in gospodje. 80 odstotkov svetovne proizvodnje kakava se v Evropo izvaja iz eh, Eh, Zahodne Afrike, ki eh, proizvaja 70 odstotkov vsega kakava na sveti. In vemo, da se tam otroci uporabljajo za delo na plantažah. In kot tako velik eh, potrošnik imamo svojo gospodarsko in tudi socialno odgovornost. In zelo dobro je, da sedaj razpravljamo o delu otrok. Resolucija gospoda Moreire je zelo dobra. Resolucija se osredotoča na enega od dveh načinov, kako je mogoče delo otrok izkoreniniti. En način je spodbujati sodelovanje, izmenjavati, izmenjavati know-how in istočasno pomagati vzpostaviti takš eh, distribucijski sektor, ki ne bo slonev na delo otrok. Drugi način pa je zagotoviti poštene Eh, prave cene. Vsak mednarodni sporozum za kakav mora narediti več, kot pa vzpostaviti samo poštene cene. Eh, če bi imeli poštene eh, cene za čokolado, bi proizvajalci lahko zaslužili več. Če je cena čokolade preniska, to pomeni revščina, revščina pomeni delo otrok. In to je zelo pomembno uh, za to razpravo. Najlepša hvala. Gospod Stajs, za eno minuto ima besedo gospod Šolc no delo otrok je ena od ključnih točk v tej razpravi in pomembno je da evropski parlament drugič v kratkem času e, obsodi uporabo otrok kot sužnjev. E, v odboru za trgovino smo imeli e, zelo neugledno razpravo o tem, ali to velja oziroma vključuje samo prisilno delo ali tudi druge oblike dela mislim, da to predstavlja korak nazaj. Gospod Strdi, eh, uvodna izjava E, ki ste jo predlagali, eh, poskuša eh, omiliti podobo eh, otrok, ki delajo na plantažah. Tem otrokom se odreka pravica do izobraževanja in tega ne smemo pozabiti. In gospa Köstinger, vas uvodna izjava D eh, dosega, da. Eh, si zatiramo oči pred tem, da se v Afriki ugrablja in prodaja otroke, zato da potem delajo na plantažah kakava. Predvsem v Gani je to grozljiva realnost. Poglejte si dokumentarni film Umazana čokolada. Uh, otrok stane 32 evrov, otrok, otroke uh, ugrabljajo v Maliju in jih vozijo na plantaže drugod. Uh, več tisoč takih otrok obstaja. In mislim, da se moramo zelo konkretno uh, vprašati, kakšno usodo doživl, bodo doživeli ti otroci. Ja, prvo minuto. Pa... Najlepša hvala, gospod Šolc. Sedaj pa za eno minuto, gospod Milcer, v imenu nadvisnika. Gospod predsedujoči, vemo, da je sektor kakava pod pritiskom popraševanje eh, predvsem azijskih držav po kakavu. Eh, povečuje popraševanje po pridelavi in eh, manjka več milijonov ton kakava letno in ravno vse večji vpliv vlade slonokoščene obale je nekaj, česar ne smemo spregledati. Naprimer, zaradi tamkajšnje kmetijske reforme eh, bo eh, pridelek iz leta 2012 prodan na tajnih dražbah in tudi eh, sicer na teh plantažah pogosto vladajo nečloveške razmere. Mi se zauzemamo za boljše razmere in se želimo boriti proti delu otrok, vendar pa se bo vse to zgodilo samo na eh, papirju, če ne bomo konkretno ukrepali. Potrebno je ustrajati pri certificirani in trajnostni pridelavi kakava. Hvala lepa, gospod Mölcer. Sedaj ima besedo gospod Kaspari za eno minuto. Predsedujoči, kolegi in kolegice. Mislim, da pri tem doseju, kot se pogosto zgodi, smo v dilemi. Po eni strani vsi zavračamo delo otrok in moram reči, da sam kot eh, oče eh, štirih otrok lahko povem, da mi je kar slabo, ko pomislim na to, kaj eh, počnejo drugi otroci za to, da lahko moji otroci za zajtrk pijejo vročo čokolado. Po drugi strani pa si ne moremo zatiskati oči pred tem, da bi tudi te države lahko uvedle minimalne socialne standarde eh, s pomočjo te pridelave, da bi lahko eh, s temi prihodki eh, Eh, vzpostavile zdravstvo, izobraževanje. Mm, če ne bomo zagotovili pravičnih cen, ne bo denarja za te države, ki bi lahko naredili vse to, če se si želimo. In ravno zato smo v dilemi, v kateri smo zaradi netrajnostnih razmer. Zato podpiram to poročilo in sem zelo hvaležen kolegicam in kolegom, ki so se v odboru zelo zauzeto uh, eh, ukvarjali s to temo. Prepričan sem, da je ta sporazum dober, izpostavljamo kritične točke, ampak tudi ne želimo vnaprej reči, da ne bomo trgovali eh, s temi državami, dokler ne bodo eh, izpolnile naših zahtev. Eh, poskušamo jih prepričati, da oblikujejo nek razumen načrt in Mislim, da ni v našem interesu samo čim boljša kakovost čokolade, ampak tudi čim boljša prihodnost otrok v teh državah. Susta. Najlepša hvala. Gospod Susta, za eno minuto. Hvala, signor komisarju. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar, cilji tega sporazuma so hvale vredni in treba ga je sprejeti, ampak ne smemo pozabiti glavnih socialnih vprašanj v tej dejavnosti, kajti tu moramo ustrajati na poštenih cenah, kar bi moralo pripeljati za, eh, k, eh, k boljšim delovnim pogojem 40 milijonov delavcev, ki živijo od proizvodne kakava. Glede na to, da ima Evropska unija glavno industrijo čokolade, moramo biti mi tisti, ki eh, moramo spodbujati ta eh, proces za izkoreninjanje dela otrok. In spodbujati moramo pošto pošteno verigo in zato sporazum eh, zasluži našo podporo. Najlepša hvala in imate gospod Kutaš. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi. Po UNICEF-u je eh, ogromno otrok, eden od vseh, eh, eden od čestih otrok na svetovni ravni mora delati. To so milijoni otrok, eh, delajo v pogojih, ki so nevarni za njihovo zdravje, delajo z stropenimi snomi. Več kot 100 tisoč otrok samo na kakavovih plantažah dela v nemogočih razmerah. De, deset tisoč teh otrok so žrtve trgovine z eh, ljudmi. In, eh, Eh, delo otrok eh, zelo hudo vpliva na njihovo zdravje in tudi šolanje. Dostop do izobraževanja, do šolstva je bistvenega pomena za zmanjševanje revščine in za eh, izkoreninjanje izkoriščanja otrok. Evropska unija ima ustrezne instrumente za to, da prepriča države, da prenehajo za delom otroci recimo eh, generalizirani sistem preferenc je eden od takih okvirov. Države morajo spoštovati določbe v zvezi z eliminacijo delovcev. Hvala, gospod Martin, za eno minuto. Gospod predsednik, tako kot drugi, tudi jaz eh, podpiram mednarodni sporazum z kakav. Mislim, da bo pomagal k socialni in okoljski stabilnosti eh, industrije kakava. Ravno tako pa naj povem, da me zelo skrbi, da uh, v tej industriji ostaja delo otrok. Odgovornost za reševanje tega problema ni v Evropskem parlamentu, odgovornosti nimajo potrošniki, ampak je za to odgovorna industrija. V zadnjih desetih letih je ta industrija zaslužila 700 milijard evrov. To je ogromno denarja. In nič, nič, nič, 7-5 odstotka pa so investirali v delovne pogoje svojih delovcev. Torej, industrija, industrija je tista, ki je odgovorna, da zagotovi izobrazbo otrokom, ki jih sedaj izkorišča. Industrija mora vzpostaviti takšne pogoje v tovarnah, na plantažah, da bo zdravje delovca zaščiteno. Pozdravljam ta sporazum. Najboljši Način pa je ta, da še naprej kupujemo proizvode iz eh, poštene trgovine. Najlepša hvala, sedaj gremo na sklop KHDI. Prva je gospod Anželi Lice na minuto. Je ni. Torej ima besedo gospod Mikulašik za nam. Gracias, senor presidente. Kakao, ako plodina, ktorá sa... Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Kakao se proizvaja v več kot, na več kot 8 milijonov kvadratnih metrov in eh, država prinaša tudi veliko dobičko. Vendar pa je to sektor, ki zagotavlja tudi eh, preživetje 50 milijonov ljudi na svetu. In zato mislim, da moramo eh, vzpostaviti boljši pravni sistem, ki bo zagotavljal boljše delovne pogoje v celi verigi, od proizvajalca do potrošnika. Ta dejavnost mora temeljiti na poštenih pogojih in na spoštovanju socialnih in okoljskih standardov. In zato sem prepričan, da če bi imeli bolj poštene cene, bi na ta način tudi pomagali rešiti ta problem dela otrok. Najlepša hvala, gospod Mikolašik. Besedo ima gospa Majcner, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čokolada in kakav ni, nekaj, ni samo nekaj, kar jedo otroci, ampak tudi odrasli. V Bruslju zelo radi kupujemo čokolado za darilo in veliko ljudi se sploh ne sprašuje, odkot prihaja kakav in pod kakšnimi pogoj je bil ta proizveden in pridelan. Mi moramo postaviti pogoje za to, da dovolimo uvoz. Torej, ne gre samo za to, glede dela otrok, če ti otroci delajo v svojih družinah s svojimi družinskimi člani, ampak da moramo preprečiti delo otrok in preprečiti, da otroci sodelujejo pri pridelavi kakava. Zato moramo stopiti v stik z državami v razvoju slovenkaščino obalo in zgano, da izboljšajo življenjske pogoje svojih državljanov, da pridelajo kakav tako, da je tudi pridela na pravičen način. Najprej hvala. Hvala lepa, gospa Meisner. Besedo ima gospod komisar Pibal. Uh, uh, gospod predsednik, mislim, da uh, so si naši pogledi zelo podobni, to se je izkazalo v tej razpravi. Res je, da je kakav odličen proizvod, Res je tudi, da za veliko držav, recimo za slonokoščeno obalo, kakav predstavlja zelo pomemben proizvod za celo gospodarstvo. Ravno tako je eh, pomembno, da moramo za proizvod imeti pošteno ceno, pošteno trgovino. In industrija je tista, ki je odgovorna za to, da sam proizvod ni umazan, ampak da izhaja iz eh, vzdržnih delovnih eh, praks. Ravno tako je pomembno, da se borimo proti revščini znotraj tega istega eh, okvira in to tudi počnemo v Gani, v Slono, Koščeni obali in druge. Vendar pa je pomembno, da sprememo tudi nekatere dodatne ukrepe, zlasti v zvezi z delom otrok. Naj jih umemo omenim samo nekaj. Evropska unija izvaja eh, lobbying za to, da bi podprla ratifikacijo konvencijo ILA 182 o različnih oblikah otroškega dela in dva eh, prostovoljna protokola konvenciji o človeka pravice. Zaščita otrok, varstvo otrok eh, je ena od prioritet Evropske unije. Eh, in eh, se pojavlja tudi v strategijah eh, držav članic. In to je zelo pomembno, kaj te. Mi pomagamo politični dialog, v, z našimi partnerji, državami v razvoju. In to je zelo pomembno, kajti politični dialog je tisto meno, ki, mesto, kjer se lahko eh, omeni ta problem. In zato komisija spo, spodbuja tudi eh, socialno odgovorno naročanje, ki upošteva tudi delovne prakse. To pomeni tudi, Eh, da moramo imeti ustrezno oblikovane programe pomoči. Recimo, imamo že nekaj 40 eh, milijonov eh, projekt, ki ga izvaja ILO, mednarodna organizacija dela na področju boja proti, proti delu otrok. Bolj specifično za sektor kakava pa je znan program EDF, katerega namen je izboljšati življenje manjhnih kmetov in zagotoviti bolj trajnostno proizvodno kakava v Gani. Zato vam želim zagotoviti, da komisija namerava še naprej delovati in to skladno v vseh svojih pobudah, ki so eh, pomembne in da bo vse te pobude vključila tudi socialno odgovornost podjetij v državah v razvoju ne moremo eh, gledati na problem dela otrok kot na ločen problem. In moramo eh, poskrbeti za to, da bodo prostotrgovinski sporazumi eh, vsebovali tudi določbe v tem smislu in komisija se ukvarja tudi z vprašanjem sledljivosti blaga, ki je bilo proizvedeno z prisilnim delom otrok. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa ima besedo gospod Moreira. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Zelo hvaležen sem vsem govorcem v tej razpravi, zlasti sem hvaležen komisarju in komisiji sem hvaležen za to, ker se je odločena boriti proti delu otrok. To je zelo uh, dobrodošlo in to prihaja ob pravem času. In Želimo vam verjeti, gospod komisar, in strinjamo se z vami. Sedaj moramo eh, uporabiti svojo politično mož, da zagotovimo ratifikacijo in uporabljanje konvencij eh, mednarodne organizacije dela, ki se nanašajo na boj otrok. Potem moramo eh, narediti ustrezne pogoje za vzdržno proizvodnjo kakava in na koncu moramo tudi, no, tudi razmisliti, ali je ideja o sledljivosti eh, kakavovih in čokoladnih proizvodov izvedljiva. Tako da bi mogoče imeli oznako proizvedeno brez dela otrok. To bi bil način, kako bi lahko izrazili svojo privrženost tej temi. Želel bi pa omeniti še eno vprašanje. In sicer gre za uh, vprašanje mednarodnih trgovinskih sporazumov. Ko se pogovarjamo o uh, porazumih gospodarskega partnerstva z državami AKP, v tem primeru gre tudi za države proizvajalke kakava, moramo v te sporazume EPA vključiti tudi vprašanje uh, otroškega dela. Evropa ima celo panoplijo instrumentov, ki jih mora uporabljati usklajeno. Naj podarim enega od teh instrumentov, ki ga ne smemo pozabiti, in sicer eh, socia, eh, socialna odgovornost podjetij. Komisar jo je omenil. Socialna odgovornost podjetij je pomembna zato, ker je v industriji kakava vključenih ogromno eh, največ slovenskih podjet in eh, največ evropskih podjetij, pardon, in zato bi za, zelo slabo izpadlo, če ta evropska podjetja ne bi izpolnevala svo, svojih obveznosti. Najlepša hvala. S govorom poročevalca smo zaključili skupno razpravo o sektorju kakava. Koncu te razprave je bila vložena resolucija. S tem je razprava zaključila in glasovanje bo jutri opovdne. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izjavi sveta in.